procediamo ora alle dichiarazioni di voto. zdaj pa nadaljujemo z obrazložitvami glasov prosim da dvorano zapustite hitro zato da boste omogočili kolegom da podajo svojo obrazložitev v normalnih pogojih besedilo mm, o dodatnem poročilu gospoda Langna o zavarovalnem posredovanju. Eh, besedo ima gospod Maullu. Onorevole Maullu in aula. Je gospod Maullu tukaj? besedo dobi gospod mamikins za minuto. najlepša hvala gospod predsedujoči. nova direktiva o zavarovalnem posredovanju je eden od bistvenih korakov za večjo, večje varstvo potrošnikov v Evropski uniji gre zlasti za fizične osebe, ki delujejo v Evropski uniji, pa tudi izvenje. Ne glede na to, kje se potrošniki nahajajo, jim moramo omogočiti nakup visokokakovostnih zavarovalnih produktov. Zagotoviti jim je treba dovolj informacij, ko gre za zavarovalne ponudnike. Pomembno je tu tudi spodbujanje svobodne konkurence in zagotavljanje posrednikom, da lahko delujejo na vsem ozemlju Evropske unije. Ta direktiva bo v veliko pomoč pri vseh teh ciljih, zlasti tudi, ko gre za znižanje stroškov. Zato sem glasoval za njo. Gospod Henen. Hvala, gospod predsedujoči. Popolni, popoln trg Evropske unije za uh, storitve predpostavlja, da je treba zagotoviti svobodo ponujanja produktov uh, po vsej Evropski uniji. Torej potrebujemo vzajemno priznavanje storitev, kot jo imamo za proizvode. Ampak v tem predlogu tega ni vključenega namesto da bi omogočili svobodno eh, kroženje storitev, smo se osredotočili na varovanje potrošnikov, ki seveda mora biti enakomerno zagotovljeno po vsej Evropski uniji, vendar s tem smo ustvarili bolj reguliran in strogo urejen trg in to je temeljna napaka evropskega trga od vsega začetka. Namesto, da bi povečevali možnost izbire potrošnikom, sedaj omejujemo tako potrošnike kot tudi ponudnike. Hočemo imeti enotni trg, ne pa enotno regulatorno strukturo, zato moja država ni za to. Najlepša hvala, poslanec Arnot je naslednji. Ta predlog zahteva zvišanje ravni varstva potrošnikov, s tem se strinjam. Ampak pri tem pravimo, da želimo zmanjšati eh, obseg nacionalnih eh, ukrepov, tako da države članice ne bodo v tolikšni meri urejali tega področja. Prav je, da z evropsko zakonodajo in delovanjem EJOPE uredimo nekatere stvari vendar se mi zdi, da je te zadeve bolje urediti na ravni držav članic kot na ravni EU. Imam pa še eno težavo. Komisija je sedaj dobila pristojnost izdajati delegirane akte, kar pomeni, da dobiva pristojnost za ustvarjanje zakonodaje. In v tem primeru bodo zakonodajne odločitve spremali v komisiji, ki je nihče ni izvolil, namesto v parlamentu, ki je izvoljen od eh, državljanov Evropske eh, unije. Sedaj pa poročilo Zuber, najprej gospod Pospišil. Protože považuji za veliki problém, jak narusta. Hvala lepa. Glasoval sem za, zato ker mislim, da je naraščajoča revščina med uh, eh, otroci korupciji velik problem v Evropi. Več kot 1,6 milijonov revšči, otrok živi v revščini Evropi in uh, ta pojav še narašča. Zato mora Evropska unija skušati poiskati rešitev za ta problem. Sam sem politik z desne strani in podpiram restriktivne eh, fiskalne politike. Vseeno pa mislim, da vrčevalni ukrepi ne bi smeli vplivati na način življenja otrokov, na njihovo revščino, ne bi smel povečati njihove, ogrožati njihove socialne vključenosti in dostopa do izobraževanja, saj se na ta način ustvarja velik problem za za prihodnost, v kateri bomo imeli družbeno šipko um, okolje, kar lahko ogrozi našo prihodnost. Gospod Mamikins. Hvala, gospod predsedajoči. Otroci so naša prihodnost. No, to niso prazne besede. Brez otrok nimamo prihodnosti, to je pač dejstvo. Zato mora vsaka politika biti tako oblikovana in moramo jo tako izvajati, da bomo otrokom zagotovili kakovostno izobraževanje, kakovosten dostop do vse vrste storitev in vključevanje v človeka vredno življenje. Žal, kljub različnim načrtom in projektom, narašča revščina otrok in izključenost otrok pri nas v Evropski uniji. Videti je, da moramo skupaj z evropskimi institucijami v državah članicah eh, narediti vse, kar je možno, zato da bodo otroci imeli boljši dostop do izobraževanja, do um, socialnih storitev in podobnega. Hvala. Okay, okay. Okay, Gospa Klune. Hvala, gospod predsedujoči. Podprla sem to poročilo. Hvala poročevalki, da ga je predstavila. Revščina otrok je resnično prisotna. 25, otrok, 25 odstotkov otrok v Evropski uniji živi pod pragom revščine. Zato je treba absolutno nekaj narediti, da jim bomo omogočili izobraževanje in usposabljanje. Izobraževanje je ključnega pomena pri zmanjševanju revščini. To ustvarja priložnosti ne samo za otroke, temveč tudi za druge družinske člane, za skrbnike in za starše. Tako da se tudi oni vključijo v izobraževanje otrok. Tudi na področju zdravstvenega varstva moramo narediti več na področju eh, zagotavljanja človeka vrednih eh, pogojev bivanja in življenja potrebujemo te otroke danes in še bolj jih bomo potrebovali v prihodnosti. Zato je naša moralna obveza, zaveza, da jim omogočimo, da so vključeni v gospodarsko življenje. Gospoda Mekova, Nekova ni tu, sedaj pa gospa Jusmenova. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Velik odstotek evropskih otrok živi v revščini, v izključenosti. Okoli 40 odstotkov je takih otrok v Romuniji, Bolgariji in na Mačarskom. Eh, revščina otrok pomeni odsotnost iz, eh, od pouka, eh, podhranjenost in to je nesprejemljivo. Naše politike se morajo osredotočiti na odpravljanje vzrokov revščine otrok. Podpreti moramo in pomagati njihovim staršem, ki so brezposelni, materam, samohranilkam in drugim, ki živijo v težkih pogojih. Treba je investirati v naše otroke. V ta namen lahko uporabimo sredstva iz socialnega sklada in na koncu koncev tudi na ta način dosegamo lažje cilje strategije 2020. Poslanka Anderson je naslednja. To vote for this report. Hvala. Glasovala sem za to poročilo, ki zahteva od držav članic, da resnično naredijo nekaj bolj konkretnega za boj proti revščini otrok. 25 odstotkov evropskih otrok živi v revščini, v Londonu pa sem ugotovila, da jih je celo 37 odstotkov takšnih. Podpiram poročilo, ki zahteva ustanovitev jamstva za uh, otroke, tako da jim bomo zagotovili ustrezne pogoje za življenje. V britanskem parlamentu bo jutri britanska vlada predlagala uh, sramotno glasovanje za zakonodajni akt, ki bo povzročil več kot 600 tisoč novih uh, otrok naslednje leto, ki bodo živeli v revščini. Zato se bom jaz s kolegicami in kolegi borila proti izkoreninjenju revščine otrok povsod. Hvala, sedaj pa gospod Polčak. Za udelanje slova. <clears throat> Ja, chci rovnež zdeliti. Eh, hvala za besedo, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem glasoval za to poročilo, pa čeprav sem imel nekaj dvomov. Rečeno je bilo, da je ta težnja po naraščanju eh, revščine med otroki prisotna in to je res zaskrbljujoče, zato sem poročilo eh, sem glasoval za, vendar pa država ne more nadomestiti staršev in zato mislim, da nekaterih točk ne bi smeli vključiti v poročilo, naprimer minimalnih standardov za bivališče otrok. Ja, dejansko morajo otroci živeti v dostojnih okoliščinah, e, ampak če jim starši tega ne morejo omogočiti, kdo jih bo nadomestil, ali bo to država, ali bo to kdo drug, mislim, da določenih pozivov pravzaprav se strani socialnih služb v tem parlamentu nismo slišali in to poročilo gre morda uh, predaleč. Poslanec Kjer. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Glasoval sem za to poročilo, ki je zelo pomembno, kajti govorim o otrocih, ki živijo v revščini. In to je nekaj, kar je v konfliktu s pravicami, ki jih eh, listina Združenih narodov zagotavlja otrokom. Kadar so otroci revni, si ne morejo pomagati, ne morejo se boriti proti pomankanju hrane, eh, stanovanjskih pogojev in tako naprej. Nimajo možnosti igrati se, živijo v zelo težkih eh, okoliščinah. Evropska unija je ena najbogatejših regij sveta, zato moramo biti jezni s pričo prisotnosti in ogorčeni s pričo prisotnosti revščine med našimi otroki. Danes, ko smo se izkopali bolj ali manj iz finančne in gospodarske krize, mislim, da bomo, moramo pospešiti naše napore v tej smeri. Hvala. Naslednji je poslanec Šogor Čaba. Hvala, gospod predsedajoči. Današnji otroci so evropski državljani jutrišnjega dne in ogorčeni smo lahko, eh, da v 21. stoletju obstaja vedno več podhranjenih otrok, da sredi Evropske unije živijo otroci v revščini in da se otroške bolezni, ki smo jih pustili za sabo v preteklosti, ponovno pojavljajo. Veliko tveganje se pojavlja danes za mnoge otroke, pa tudi družine, da bodo zdrsnili v revščino. Evropska komisija mora zato pripraviti akcijski načrt in to mora biti ena naših eh, prednostnih nalog boj proti revščini otrok in proti izključevanju otrok mora biti naša prioriteta. Pri tem se moramo izogniti raznim generalizacijam, posprošitvam. Vsaka država članica se mora zavedati, da gre za zelo pomembne del našega prebivalstva, to so otroci in naša prihodnost. Gospa Makovej dreptul la educație dreptul la asistență medicală. hvala gospod predsedujoči pravica do izobrazbe do zdravniške in zdravstvene pomoči pravica do dostojnih pogojev bivanja in tako naprej so vse pravice, ki jih v eh, konvenciji Združenih narodov o pravicah otrok jamčimo našim otrokom, vendar veliko otrok teh pravic ne more izvajati, zato ker enostavno ni, živijo v pogojih, ki bi jim to omogočali. V Evropski uniji smo soočeni z resnimi težavami, 25 odstotkov naših otrok živi v revščini in to je rezultat neodgovornih vladnih politik v nekaterih državah članicah. Podprla sem to poročilo, zato ker vključuje ukrepe za izboljšanje situacije teh otrok. Treba je spremeniti njihovo življenje. Gre za ukrepe za boljši dostop do izobraževanja, do socialne in zdravstvene pomoči in ustreznih eh, stanovanjskih pogojev. Revščina otrok je dosti krat enaka revščini družin. Eden od pregovorov pravi, da lahko civila, civilizacija se razvija takrat, ko se rojevajo novi otroci, kajti ti so naša prihodnost. You, gospod Hanna, hvala gospod predsedujoči. Moja generacija je doživela največji padec v revščini v svetovnih okvirih. Število ljudi v uh, izredni revščini pa je naraslo za dve tretjini v zadnjih 20 letih. Ampak vseeno v Afriki in v Aziji smo uspeli bistveno zmanjšati revščino vseh prebivalcev. Zakaj? Zaradi proste trgovine. S tem, da smo omogočili velikim podjetjem ustvarjati dobiček, vendar ta dobiček tudi investirati v teh državah. Konec koncev je treba si pogledati v oči, da se ne pogovarjamo v pravih, realnih okvirih o revščini otrok, temveč da moramo vedeti, da je najboljše, kar lahko v parlamentu naredimo, to, da sprostimo genij svobodnih ljudi. Nehajmo stvari urejati, se omešavati in tako naprej. Poslanka Tomc. Oprostite, Dodz. Um, I... Gospod predsedujoči, včasih se mi zdi, da poročilo, ki se osredotoča na zelo pomembno temo neenakosti in revščine otrok, se ponovno osredotoča na to, da imajo nacionalne vlade prvenstveno odgovornost za otroke. Mislim, da so organi držav članic tisti, ki lahko najbolje ugotovijo, kakšno je stanje njihovih otrok in najbolje lahko zagotovijo, da imajo otroci ustrezno vlogo v svojih družbah. Tega ne more diktirati Evropska unija. Žal, to poročilo na mnogih mestih ravno o tem govori, kako naj v okviru Evropske unije zagotovimo kakovo življenja za vse. V Združenem kraljestvu imamo srečo, da lahko zagotovimo eh, socialne storitve na pravi način ravno tistim otrokom in tudi odraslim, ki potrebujejo ustrezno zaščito. Po drugi strani pa ustvarjamo gospodarsko rast in nova delovna mesta in to je ključnega pomena za odpravljanje revščine. Hvala, gospod Arnold je naslednji. Morda verjamete v pomembnost socialnih storitev. Lahko ste proti privatizaciji. Lahko potre, podpirate prerazdelitev dobička, dohodka in eh, bogatstva v svetovnem okviru, vendar na ta način, to so stališča mnogih ljudi, ne vem, če boste dosegli pravi cilj. Mislim, da je to napačno gledanje pri tem samo zlorabljamo revščino otrok. In te levičarske politike poskušamo porivati naprej kot rešitve. Mislim, da moramo bistveno več narediti v Združenem kraljestvu kot država za boj proti revščini otrok. Ampak imam probleme s tem poročilom. Zakaj? Ker je v njem toliko vsebine posvečene tistim uh, temam, ki niso povezane z revščino otrok, zato nisem mogel glasovati za to poročilo. Najlepša hvala. Naslednje poročilo o kohezijski politiki in obrobnih skupnosti. Hvala, gospod predsedujoči. ugotavljamo v tem poročilu, da lahko z odpravljenjem razlik med regijami države članice same veliko naredijo, vendar to ni dovolj. Zato sem glasoval za to poročilo, ki bi lahko spodbudilo ukrepe za odpravljanje težav nekaterih skupin prebivalcev. Na ta način bi lažje reševali nekatere uh, težave. Treba je ugotoviti natančno, kateri so pravi problemi, kje jih je moč najti in temu ustrezno iskati rešitve. Hvala, pane predsedo, za udeljenje slova. Gospod Polčko. Hvala, gospod predsednik. Glasoval sem za to poročilo kolege eh, Rajntkeja. To poročilo se je kar dobro razvilo. Na začetku je bilo namreč rečeno, da bo to poročilo bolj splošne narave in da bodo vse skupnosti obravnavane kot obrobne, ampak na srečo je bilo poročilo na to preoblikovano in zato sem ga lahko podprl. Kohezijska politika. To pomeni zmanjševanje neenakosti in. Eh, neutemeljenih razlik. In zato mislim, da kohezijska politika predstavlja tudi neke vrste boj proti socialni izključenosti. Na Češkem je v zadnjih letih eh, število skupnosti, ki so postale obrobne, eh, dvakrat večje kot prej uh, in uh, te skupnosti morajo imeti možnost spremeniti svoj status. Hvala, gospa Mako. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ugotavljanje revščine otrok je zasnovano na nacionalnih kazalnikih, ki jih posamezne države članice uporabljajo. Recimo neustrezni stanovanjski pogoji, politika diskriminiranja, neustrezne socialne storitve in tako naprej. Skratka, tukaj gre za celo vrsto politik in področji, ki jih je treba izboljšati. Komisija se je strinjala s tem, da sem ne vključimo marginaliziranih skupnosti. Glasovala sem za to poročilo kajti mislim, da je treba ugotoviti, kakšna je vključenost teh eh, delov našega prebivalstva v celovito življenje družbe. Treba upoštevati tudi posebne potrebe eh, marginaliziranih skupnosti, ki živijo na obmejnih območjih. Komisija bi morala zato ponuditi Eh, odgovor na vprašanje, kako posamezni projekti lahko vplivajo na reševanje situacij. Hvala, naslednji. Hvala, predsedujoči. Marginalizirane skupnosti lahko najbolje uh, vključimo v celovito življenje s ukrepi posameznih vlad. Vlade so tiste, ki vedo, kako najbolje prerasporediti sredstva zlasti tako, da bodo pomagale tistim, ki potrebujejo pomoč, kot neke vrste dodatek njihovim lastnim prizadevanjem za rešitev iz njihove situacije. Tukaj nobenega omešavanja ni potrebnega. Svobodni trg je tisti, ki je najboljši, ki bo zagotovil, da se povežejo ljudje, ki morda v drugačnih pogojih ne bi bili pripravljeni med seboj sodelovati noben drug sistem v človeški zgodovini vas ne bo tako spodbudil, da rešite svojo situacijo, kot takšen, ki vam omogoča prosto delovanje in sodelovanje z ostalimi v okviru gospodarstva. Hvala, gospod Dodds. Hvala. To poročilo se osredotoča na to, da bi morali pomagati marginaliziranim skupnostim, ki so marginalizirane zaradi različnih razlogov in na različne načine. Strukturni skladi v drugem programskem obdobju pa so žal bili porabljeni tako, da so bili namenjeni povečanju terorizma, namesto da bi odpravljali socialne ovire. Evropski socialni sklad je tisti, ki bi ga tukaj morali tudi uporabiti. Države članice so tiste, ki lahko zagotovijo ustrezno financiranje. Na Severnem Irskem v, v sedanjem programskem obdobju upravni organi popolnoma ignorirajo nekatere skupnosti in sektorje pri izvajanju politike zasnovane na Evropskem socialnem skladu. Namesto, da bi ustvarjali pomoč otrokom, ustvarjajo nove ovire za dostop otrok do nekaterih storitev na ta način ne pomagajo marginaliziranim skupnostim kljub porabi sredstev iz eh, Evropskega socialnega sklada. Zato bo treba to nekoliko drugače spremeniti. Hvala, gospod Carver. Hvala. Sam sem že vrsto let podpiral pravico Romov ki med drugim živijo tudi v mojem volilnem okrožju. Na posebni konferenci v Londonu smo povdarili, da je to zelo marginalizirana skupina, ki je treba pomagati. In nobeno ukrepanje komisije tukaj ne bo koristilo. Namesto, da se tega lotevamo na evropski ravni, je to treba početi na nacionalnih ravneh. Sam sem glasoval za predlog spremembe 32 čeprav sem glasoval sicer proti poročilu, zato ker kot sicer sem videl, da so britanski konservativci večinoma glasovali proti temu poročilu, ampak to ni nič presenetljivega glede na načrte, ki jih ima. Eh, trenutna vlada v Londonu pred seboj, kar zadeva eh, revščino med vsemi prebivalci, ne samo med otroki. Gospod Arno. No, obzdržal, obzdržal sem se pred tem poročilo in tudi številnim, še zlasti nezakonodajnih v tem parlamentu. Ali se strinjam, da z manjšinami pogosto neprimerno ravnamo? Seveda se strinjam s tem. Se strinjam, da Romi še zlasti so deležni grozljive obravnave v določenih državah, da jih so izpostavljeni določenim pogojem, kakršnih nihče ne bi smel biti izpostavljen. Seveda, ali se mi zdi, da je moral narod narediti več, da bi se spoprijel s takšno agresijo? Seveda menim tako, ampak to poročilo pravzaprav navaja, da je integracija na evropski ravni prava rešitev. Ne, integracija znotraj teh skupnosti in znotraj teh narodov je tisto, kar potrebujemo, da rešimo ta problem. Zato mislim, da je to poročilo posem zgrešilo poanto. Zato sem se zdržal. Grazie, Hvala lepa. Zdaj pa gremo k naslednjemu poročilu. Vloga Evropske unije v Združenih narodih. Prvi je gospod Campbell pot. Glasal sem proti temu nevarnemu poročilu, ker je še znova nekaj, s čimer Evropska unija uh, grabežljivo uh, krade pristojnost od soverenih vlad. In to uh, je le še dodatna gradnja trdnjave v, v Evropi. Kliče k reformi varnostnega sveta tako da bi evropska unija morala dobiti stalni sedež to pa pomeni da bi združeno kraljestvo in francija morali predati svoje sedeže kot um, stalni članici varnostnega sveta. S tem torej Evropska unija ne bi bila več v srcu mednarodne varnosti in to v času, ko je celoten svet, svet izpostavljen z grožnji ISIS-a. To je sovražen napad na soverenost Britanije in Francije in temu se treba upreti. Odpovedali smo se morali že sedežu v svetovni trgovinski organizaciji in ne moramo več sklepati lasnih trgovinskih pogodb. Zdaj ne, ne smemo dovoliti, da bi Brusel dobil še naš sedež v varnostnem svetu. Hvala. Vedo, Gospoda Mauluja ne vidim v dvorani, zato dajem besedo gospodu Pospišilu. Izvolite. No, ja, sem glasoval pro tuto spravo, proto je se domnívam. Hvala lepa. Glasoval sem za to poročilo. Menim namreč, da je pomembno razmišljati in obravnavati reformo varnostnega sveta in celotno organizacijo Združenih narodov. To se je eh, danes eh, ob eh, varnostnem vprašanju, ki smo priča v Evropi, izkazalo za zelo pomembno. Izkazalo se je namreč, da nismo sposobni reagirati hitro. Če ta, to poročilo, ki smo ga danes prijeli, lahko predstavlja neko novo spodbudo za države članice Evropske unije, da bi te lahko izvajale pritisk nad drugimi državami članicami OZN, mislim, da je to že pomembno. Evropska unija bi, po mojem mnenju, morala imeti en sedež v varnostnem svetu in mislim, da bo za to še treba nadaljevati za razpravami o reformi varnostnega sveta sveta. Trenutna situacija ni dobra in upam, da bo to poročilo prispevalo k, nje, k izboljšanju te situacije. Gospod Mami Kins. Hvala lepa. V zadnjem času se Evropska unija pozicionira kot nekaj večjega, kot je le združenje držav oziroma neka večja organizacija. Evropska unija poskuša izvajati in širiti svoj vpliv. Evropska unija se pozicionira kot ena najdejavnejših branilcev za misli organizacije Združenih narodov, naprimer v boju proti podnebnim spremembam, za kulturno izmenjavo in pri drugih pobudah, če imenujem le nekaj teh pobud. Sočasno pa moram ugotoviti, da OZN deluje vedno zelo učinkovito. Po koncu druge svetovne vojne je bil OZN ena najpomembnejših dejavnikov in dej, eh, akterjev na svetovni ravni. Iz tega lahko sklepam, da so države Evropske unije zelo aktivno agirale in da bi morali delovati še bolj dejavno v prihodnje. Hvala. Um, um... Gospod predsedujoči, vloga Evropske unije omogoča, da delujemo na način, da se lahko spopadamo z globalnimi izzivi. Lizbonska eh, pogodba pa pripoznava, da je eh, Evropska unija takšna, takšen partner in da tudi v mednarodnih krizah in pri spopremanju z globalnimi izzivi lahko sodelujemo še zlasti prek visoke predstavnice za varnost in. Um, eh, podpredsednice Evropske unije. Zdaj, ko imamo globalne izzive, se moramo spomniti, zakaj so MO ustanovili OZN za ohranjanje mednarodnega miru in zbilnosti, za uh, reševanje sporov mednarodi, za pospeševanje uh, temeljnih pravic in za uh, pospeševanje globalnega in socialnega razvoja. Evropska unija v povezavi z OZN pa je tukaj igla ključno vlogo. Irska se je OZN pridružila leta 1955, pred 60 leti in njeno članstvo omogoča Irski, da lahko izvaja svoje cilje Um, zunanje politike. Z veseljem sem podprla to poročilo in še naprej bom sodelovala v razpravah, ko bomo vrednotili vlogo EU v OZN. Hvala, Seymour. Uh, gospoda nekoga ni v dvorani, gospod Seymour. Gospa Seymour. Hvala, gospod predsedujoči. OZN, torej Združeni narodi, so organizacija, ki se pojasnjuje sami sebe. Ključna, ključna beseda so narodi. Evropska unija pa niso narodi, če tudi si nekateri tega strašansko želijo. Je to znova cinična a, namera, da bi Evropska unija vzela in ugrabila a, sedež Združnega kraljestva v Evropski uniji? Upam, da ne. Evropska unija ni, a, niso, ni narod, zato nima mesta v organizaciji Združenih narodov. Hvala. Hvala gospod eh, kelly hvala glasoval sem za to poročilo in zelo sem eh, ga vesel še zlasti ker sem poročevalec za als eh, za to poročilo. pozdravljam dejstvo da si želimo večjega sodelovanja in usklajevanja z združenimi narodi še zlasti pa bi mislil da Evropska unija in države članice bistveno prispevajo k razvoju in eh, človekoljubni pomoči znotraj OSN. E to je zelo pomemben vidik in težko je to treba eh, to uskladiti z načinom kako se stvari eh, odvijajo v Parizu in v Bruslju eh, in kako tukaj ukrepajo države, ki pravzaprav dobijo veliko naše pomoči. To kaže, da moramo težne, tesneje usklejevati naše prizadevanja tudi znotraj OZN, tako da bi se te države lahko razvile, tako da bi lahko vzpostavili mir in da bi se lahko časi terorizma končali. Hvala lepa. Hvala, gospod Makoveni. Zdaj pa gospod Anan, naš. Uh, imetnik rekordov danes. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Hvala za vašo potrpežljivost na teh obrazložitvah glasov. Vedno znova slišimo, da je federalizem na najvišji točki in da bomo zdaj imeli bolj prost pristop. Imamo novega komisarja, ki naj bi zmanjšal birokracijo in tako naprej. Potem pa imamo tudi um, razpravo o tem, ali naj bi Evropska unija imela sedež v družnih narodov, narodih. To je seveda definicija državnosti nasprotujem temu, da se odpovedujemo suverenosti Združenega kraljestva, ampak to ni bistveno. Bistveno je, da nasprotujem temu, da oblikujemo državo in vlado, ne da bi imeli spodaj nekega evropskega duha, ni evropske skupnosti, ni evropskega občutka enake identitete, vsaj ne na enak način kot na švedskem ali na mačarskem. Iz birokratskih razlogov menimo, da lahko oblikujemo državo in ljudi prisilimo, da to sprejmejo. Tako ne gre, narava ljudi je vedno močnejša od birokratov, države obstajajo zato, ker so kohezivna enota Evropska unija, pa to ni. Hvala. Gospod Dodds je naslednja. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Smo v negotovih časih, veliko je negotovosti po dogodkih v Parizu in eh, zelo sem razočarana zato, ker poročilo, o katerem govorimo, govori o integraciji in o enotnem mandatu v OZN, ne pa da bi spodbujali boljšo usklajenost med državami, zato da bi pomagali državljanom. Ne smemo si prizadevati za sedež EU-jevu OZN. Ne smemo si prizadevati, da bi EU imela večjo vidljivost v OZN. Ne, namesto tega bi se morali posvetiti temu, kako bi Evropska unija lahko bila neke vrste vezni člen med različnimi narodi, ne pa da je tisti glas, ki utiša vse ostale. Vlade, ki jih izberejo državljani Združenega kraljestva in vojaki, ki ščitijo našo državo, so tisti, ki bodo zastopali naše interese na svetovnem odru nihče drug ne sme govoriti v našem imenu. Potrebujemo pa več koordinacije, potrebujemo več zdravega razuma. Gospod Cameron in gospod eh, Olon sta podala izjave o tem, kako se moramo bolj zavedati morebitnega sodelovanja za to, da se bomo lahko borili proti terorizmu, kajti s to grožnjo se spopada veliko držav. Hvala, gospod Arnold. Združeni narodi so združeni narodi. Evropska unija ni narod, nikoli ne sme biti narod in ne sme nadomestiti naroda. Zato upam, da je jasno, da Evropska unija nima nobene loge v združenih narodih. Gospod James, gospod predse, podpredsednik, Združeno kraljestvo je ena od dveh držav v Evropski uniji, ki imajo veto pristojnosti v OZN. Druga je Francija. Ne bom podprla nobenega predloga, ki oslabi stališče Združenega kraljestva kot ključnega akterja v OZN. Nekateri v EU si morda domišljajo, da bodo lahko nadomestili posamezne države članice v tem pomembnem organu, sama pa nikoli ne bom podprla tega cilja Evropske unije. Nikoli. Zato sem glasovala proti vsem ključnim glasovanjem v zvezi s tem. Hvala. Hvala, gospa James. Zdaj pa še gospod Etheridge. Izvolite. Hvala. To je pa res najlažja obrazložitev glasu. Čisto preprosto je. Združeni narodi. Evropska unija ni sov narod. Združeno kraljestvo je ponosen, suveren narod. Vedno bo tako ostalo, upam, in prav gotovo ne bom imel nič pri tem, da bi se to spremenilo, vedno bom glasoval proti spremembam na tem področju, upam, da bomo vedno ohranili svojo suverenost in svojo neodvisnost in svoje mesto v Združenih narodih. Hvala lepa, to je bila zadnja obrazložitev glasu za danes. Se vidimo prej.